Uh, eh, drage prijateljice in prijatelji, najprej bomo dali tolmačem možnost, eh, da se obrnejo na nas. Torej, najprej dobijo besedo tolmači, prosim. Uh, Eh, tolmači vas eh, obveščamo, da je danes 37. Eh, dan našega delovnega spora z administracijo, ki je sprejela neupravičene in neuravnovešene delovne pogoje in sicer enostransko in zaradi tega bomo danes delali natančno kot je predvideno po dnevnem redu in ne bomo dovolili prekoračitve predvidenega časa. Okay, friends. Uh, uh, in potem eh, bomo začeli z eh, glasovanjem o vprašanjih svetu. Tu gre za eh, dostop delavcev in samozaposlenih oseb do socialne zaščite. Glasujemo po imensko glasovanje. In sedaj je konec glasovanja. Eh, in sprejeto je 47 za, nihče ni proti. Then we'll, uh, vote on the question for oral answer to the committee. Eh, potem pa uh, vprašanje za ustni odgovor za komisijo. Uh, glasujemo. All have voted. Ste vsi glasovali? Če ste, je sedaj konec glasovanja. Uh, in sprejeto je 49 glasov za, nihče proti. Hvala lepa. Sledi navadni glasovalni seznam usklejevanja poklicnega in zasebnega življenja. E, predlog spremembe 263 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Juri 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis M za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 264 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 265 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 266 brezpredmeten in sedaj 267 eh, za, proti vzdržani zavrnjeno. 268 eh, za, proti vzdržani zavrnjeno. 269 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 20 za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa kompromis 21. Na četrti strani, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj gremo na stran 5 in predlog spremembe oziroma eh, stran 6, kompromis 22. Kompromis 22. Kdo je za? Proti vstršani sprejeto. Eh, kompromis H za? Proti vstršani eh, sprejeto. Kompromis H za? E, kompromis 23 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 24. 24 za, proti vzdržani sprejeto. FAM 35 e, e, skupaj za predlogom 340 za. Proti je vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe tri, tri, devet za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tri, štiri, ena za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tri, štiri, dva, tri, štiri, tri, tri, štiri, štiri za, proti, vzdržani ... Zavrnjeno 3, 4, 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 3, 4, 7 glasujemo. Eh, konec glasovanja. Sprejeto 26 glasov za. 3, 4, 8 za. Ne, to je brezpredmetno. Kompromis 25 eh, za proti staršani spreto. Predlog spremembe 361 skupaj z Juri 32 za, proti staršani zavrnjeno. Alternativni kompromis 26a za, proti staršani zavrnjeno. preverjamo kompromis 26a, glasujemo in pri EKR-u je en glas preveč. Sedaj je v redu, konec glasovanja in zavrnjeno in sicer 23 proti. Kompromis 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. predlog spremembe 384 za, proti, zdržani, zavarnjeno. 384 preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno in sicer 26 glasov proti. FAM 39 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 388 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 389 za. Ne, to je brezpredmetno. Mislim, da je brezpredmetno. Ne. Glasujemo o 389. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 393 za proti, vzdržani, sprejeto. 3, 9, 4, brezpredmeten. Predlog spremembe 3, 9, 2, brezpredmeten. Glasujemo o drugem delu 3, 9, 1. Glas, ne? Ne? Dobro, glasujemo o drugem delu. Tri, devet, ena. Glasujemo. Ne, kdo je za, kdo je proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe oziroma kompromis N, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 27 za, proti vstršani spreto. E, predlog spremembe 414. 414 a proti vstršani zavrnjeno. Kompromis. No, preverili bomo 414, glasujemo. En glas preveč eh, iz vrst SND. Je sedaj v redu? Zavrnjeno, 30 eh, glasov proti, sedaj pa kompromis 32 eh, za proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis I, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 4.2.4. Ne, kompromis 28. Kdo je za, proti, to se vzdrži, sprejeto. Predlog 4.2.4 spremembe, 430 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis, 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis, 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis B, za, proti, vzdržani, sprejeto. Juri devetintrideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis enaintrideset za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe štiri šest šest za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 469 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Štiri, pet, sedem je brezpredmeten. Ker je bil sprejet kompromis eh, s 27. To je jasno v seznamu za glasovanje. O tem lahko razpravljamo pozneje, vendar je to brezpredmetno. Kompromis 33 za, proti, zdržani, sprejeto. 4-9-1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverili bomo. 4-9-1. Preverjamo. Glasujemo. Zavrnjeno in sicer 37 glasov proti. 4-9-2 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 4-9-4. No, najprej bomo preverili 4-9-2. Ste glasovali o 492? zavrnjeno. 39 glasov proti. Sedaj pa 494. Tu gre za ustni predlog spremembe skupine SND. Kdo je za? Proti. Zdržani, zavrnjeni. Ne, preverili bomo. 494. Glasujemo. And the vote is now closed. Konec glasovanja. In sicer sprejeto 25 glasov za. 495 e, za, proti, zdržani sprejeto. Kompromisija za, proti, zdržani sprejeto. Predlog spremembe 503 v delih. Prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del je brezpredmeten. Kompromis 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 528 za, proti, vzdržani. Preverili bomo predlog spremembe 528. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno in sicer 27 eh, glasov proti. Predlog spremembe 529 za proti staršani, zavrnjenom. Preverjamo pet, dva, devet, glasujemo. Konec glasovanja in zavrnjeno. 28 eh, glasov proti. 530 brezpredmeten. Ne, glasujemo o 530 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 5, 3, 1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj glasujemo o FAM 52 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 545 je brezpredmeten. 546 ustni predlog spremembe skupine SND. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 548 za proti stršani. Preverjamo predlog spremembe 5, 4, 8. 5, 4, 8. Preverjamo 5, 4, 8. In konec glasovanja. Sprejeto 27 glasov za. To je bilo tesno. Kompromis 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis K za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 5, 6, 7 za, proti, vzdržani, sprejeto preverjamo pet, šest, sedem. Glasujemo. Zdaj je konec glasovanja. Za varnjeno 32 glasov proti. Predlog spremembe 571. Kdo je za? Proti? Zdržani? rekla bi, da je zavrnjeno. 5, 7, 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5, 7, 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 5, 7, 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. pet, sedem, sedem za, proti, vzdržani zavrnjeno, pet, sedem, štiri za, proti, vzdržani, preverjamo, pet, sedem, štiri, glasujemo, konec glasovanja, zavrnjeno, 39 glasov proti. 5, 7, 5, ne, 5, 7, 6. Pet, sedem, pet za, proti, vzdržani zavrnjeno, preverjamo, pet, sedem, pet, konec glasovanja zavrnjeno z enim glasom razlike. 576 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo. 576 e, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 33 glasov za. predlog spremembe 580 za, proti vzdržani zavrnjeno, 579 za, proti vzdržani zavrnjeno, 581 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis L za, proti vzdržani sprejeto kompromis 40 eh, za, proti vzdržani sprejeto, 588 za, proti vzdržani preverjamo 588, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. predlog spremembe pet, ne, kompromis sedemintrideset, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe, eh, šest, nič, ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe šeststo dva skupaj s šeststo tri za proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 39. Kompromis 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 619 skupaj 620 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. E, eh, 621 eh, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 622 za, proti, vzdržani, preverjamo. 622. Glasujmo. In Konec glasovanja. Sprejeto z enim glasom razlike. Predlog spremembe 623 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 624 za, proti, vzdržani, zavrnjeno šest, dva, pet za, proti, vzdržani, zavrnjeno, šest, dva, šest za, proti, vzdržani, zavrnjeno, sedemnajst za, proti, vzdržani, preverjamo. Predlog spremembe sedemnajst. Glasujmo. Konec glasovanja zavrnjeno 30 glasov proti. Predlog spremembe 628 za proti zdržani zavrnjeno. Preverjamo 628. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno in sicer 31 glasov proti. Juri 50 za, proti, staršani, sprejeto. Preverjamo Juri 50, glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 35 glasov proti. Predlog spremembe 629 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo 629. Glasujmo. And the vote is now closed. Konec glasovanja, zavrnjeno z enim glasom razlike. 630, skupaj s FAM 55 za proti, stršani. Mislim, da moramo preveriti. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavarnjeno 29 glasov proti. 627 za, proti, stršani, zavrnjeno. 6-3-1, skupaj z Juri 51-a proti. Preverjamo. 6-3-1, skupaj z Juri 51, glasujmo. In konec glasovanja. Zavarnjeno, 30 glasov je proti. Predlog spremembe 632. To je ustni predlog eh, spremembe skupine SND za proti stržani. Mislim, da je sprejeto. Morda bi pa to raje preverili. Glasujemo o ustnem predlogu spremembe in konec glasovanja sprejeto. 37 glasov je bilo za. Juri 52 za, proti vstršani zavrnjeno, 633 za, proti vstršani. Mislim, da je sprejeto. No, lahko preverimo. 633. Še glasujemo. In zdaj ne več. Zavadnjeno tri, tri je glasove razlike. Kompromis 41 za proti, vzdržani sprejeto. 6, 4, 9 za, proti, vzdržani sprejeto. 6, 5, 1 za, proti, vzdržani sprejeto. 6, 5, 2, brezpredmeten. 6, 5, 3, ne. FAM 58 za, proti, stršani sprejeto. Kompromis 42 eh, za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 669, kdo je za? proti, vzdržani sprejeto, 670, skupaj 671 in vam 60 za, proti, vzdržani sprejeto. Eh, člen 19 in predlog spremembe 676 za proti, vzdržani zavrnjeno. Člen 20. Prvi odstavek, pod odstavek 1, predlog spremembe 677. 677 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 678 za, proti, vzdržani, sprejeto. šest, sedem, devet za, proti, vzdržani, zavrnjeni. Preverili bomo. Šest, sedem, devet. Glasujmo. Konec glasovanja. Kaj se je zgodilo? Zavrnjeno. Then we go to compromise. Kompromis sedem za, proti, stršani, sprejeto. Predlog spremembe 21 za, proti, stršani, zavrnjeno. Kompromis 1 za, proti, stršani, sprejeto. Juri 2 za, proti, stršani, sprejeto vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 28 za, proti, vzdržani. Preverjamo 28, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno dva glasova razlike. Predlog spremembe 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 29 za. Ne, ta je brezpredmeten. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 35 in 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis A za, proti, vzdržani, sprejeto. kompromis tri za, proti, vzdržani sprejeto. Potem pa predlog spremembe 43, ne, ne, 44 za, proti, vzdržani. Preverjamo 44, glasujmo. Konec glasovanja in sprejeto 31 eh, glasov je bilo za. Predlog spremembe 45 je brezpredmeten. Predlog spremembe 46 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 48 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 49 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. P52 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 53 skupaj s 54 za, proti, vzdržani, sprijeto. Juri 6 za, proti, vzdržani, sprijeto fan 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprijeto. Potem sledi kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprijeto. predlog spremembe. Predlog spremembe 83 ste našli za, proti. To moramo preveriti. Glasujemo. Predlog spremembe 83 konec glasovanja. Zavrnjeno. Trije glasovi so glasovali več proti kot za. Trije poslanci. Juri 11. Za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 88 za proti vzdržani sprejeto. FAM 9 skupaj s predlogom spremembe 94 za, proti vzdržani zavrnjeno, 91 za, proti. To bomo preverili elektronsko glasovanje. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. 43 jih je glasovalo za. 86 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 92 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 93 za, proti. Tudi to bomo preverili elektronsko glasovanje. Predlog spremembe 93. Konec glasovanja to je sprejeto, 32 jih je glasovalo za. Ali je kak problem? 95 za, proti, vzdržani sprejeto, 96 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Juri 12 za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani zabrnjeno. Predlog spremembe 97 za proti, vzdržani sprejeto. Juri 13 za proti, vzdržani sprejeto. Juri 14 za proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 99 za proti, vzdržani zabrnjeno. Predlog spremembe 100 za proti, vzdržani sprejeto vzdržani, zavrnjeno. Kompromis šest. Za, proti, vzdržani, sprijeto. Juri sedemnajst. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili. Juri sedemnajst. Začetek glasovanja. Konec glasovanja to je zavrnjeno. Predlog spremembe 115. Za, proti, vzdržani sprejeto. Juri 18. Za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 8 za, proti, vzdržani sprejeto. Potem gremo na vzdržani. 125 za, proti vzdržani zabrnjeno, 126 za, proti vzdržani sprejeto, fam 11 za, proti vzdržani. Fam 11 moramo prebiriti, glasujemo. konec glasovanja in to je zabrnjeno. Dva sta glasovala več proti. Predlog spremembe 127 za, proti, vzdržani zabrnjeno. Kompromis 9 za, proti, vzdržani sprejeto. Potem kompromis 10 za, proti, vzdržani sprejeto. predlog spremembe 153, za, proti, vzdržani, zabrnjeno, kompromis 11, za, proti, vzdržani, sprijeto, kompromis 12, kompromis 12, za, proti, vzdržani, sprijeto, predlog spremembe 153, 78, ta je brezpredmeten, tako da lahko nadaljujemo s kompromisom 13. Za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 181, za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 14, za, proti, vzdržani sprejeto. 197 je brezpredmeten, kompromis 15 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 200 z, skupaj s predlogom spremembe 177 za, proti vzdržani zavrnjeno. Dobro bomo prebirili 200 in 177 začetek glasovanja, konec glasovanja in to je zabrnjeno en glas več proti. Kompromis 16 za, proti, vzdržani sprijeto. Sledi predlog spremembe 214, vendar je ta predlog spremembe brezpredmeten. Kompromis 17. so kakšni problemi. 17 ste našli za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 216 za proti vzdržani zavrnjeno. Bomo preverili 216 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis C za, proti vzdržanje sprejeto, kompromis D za, proti vzdržanje sprejeto, kompromis 18 za, kompromis 18 za, za, proti vzdržanje sprejeto, to bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. 40 jih je glasovalo za, 12 proti. Kompromis E. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromis F. Za. Proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 239 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis, eh, predlog spremembe 241 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 242 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis G za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa FAM 26, ta predlog je brezpredmeten, predlog spremembe 246 za, aha, to je tudi brezpredmetno, Bomo preverili, ali je treba glasovati o 246 ali ne. Predlog spremembe 248 za, proti, vzdržani sprijet. Eh, zavrnjeno. Kompromis 19 za, proti, vzdržani sprijeto. Predlog spremembe 259, ki pa je brezpredmeten. In drugi del, oziroma o drugem glasovanju, v drugem delu bomo glasovali. Drugi del 259 za, proti, vzdržani sprijeto bomo preverili drugi del predloga spremembe 259. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. To je zavrnjeno. 32 jih je glasovalo proti. 261 za, proti, vzdržani, zavrnjeno bi rekla, ampak tudi to bomo prebirili 261 elektronsko glasovanje. sedaj pa je glasovanja konec in to je zavrnjeno. Eden je glasoval več proti kot za. 200. No, sedaj smo pa že pri končnem glasovanju. E e no, before, yes, yes. Gospod Martin, torej INF e želi podati manjšinsko mnenje. Ali to lahko dobimo v pisni obliki? Hvala lepa. Sedaj bomo torej glasovali o osnutku tega tako dopolnjenega poročila. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Dobro. 34 jih je glasovalo za, 14 proti in 5 se jih je vzdržalo. In sedaj glasujemo še o mandatu. Glasujemo o mandatu. tudi potrebujemo večinsko odločitev, več kot 28 se jih mora izreči za ta mandat. Konec glasovanja. To je sprejeto, 37 jih je glasovalo za. In to pomeni, da bomo začeli med institucionalna pogajanja. and a special thank you to Mr. Eh, prisrčno se zahvalimo gospodu Kanzi, ki je bil poročevalec, vendar je že zapustil dvorano.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 Uh, eh, tisti, ki odhajajo iz dvorane, eh, prosim, da to storite mirno, tako da bomo lahko nadaljevali z delom. Začenjamo z naslednjo točko na dnevnem redu in sicer čez nekaj trenutkov. Bye bye. Friends, small talk must take place. Torej, small talk, uh, prosim, da um, premestite izven te dvorane. Še enkrat želim podnoviti. Gospod Kaza, še enkrat želim se vam zahvaliti. Gospod Kaza, želila sem se samo zahvaliti za vso eh, delo, ki ste ga opravili pri tem poročilu. To je zelo zanimiv in pomemben del našega dela. Hvala še enkrat. Sedaj pa dajem besedo gospodu Lenarsu, kajti sedaj smo pri deseti točki dnevnega reda ustanovitev Evropskega organa za delo. In ker ste vi poročevali, zato vam dajem besedo. Hvala, gospa predsedujoča. Po tem napitem glasovanju nadaljujemo z naslednjo točko. Um, Po mnenju evropskih eh, državljanov je ena največjih vrednot ta, da imamo svobodo gibanja, svobodo mm, gibanja delavcev, mobilnost podjetij in tako naprej. In zato se mi zdi, da mora um, Evropska unija zagotoviti svobodo mobilnosti, pa tudi pravično mobilnost, tako da so zagotovljene pravice delavcev povsod po EU, da ne bo um, nepravične konkurence na trgu in tudi socialne zlorabe, svobode mobilnosti. Jaz prihajam iz najbolj lep, najlepše regije v Uniji in najmanjša provinca je samo pet eh, kilometrov oddaljena eh, od ne Nemčije in mislim v Belgiji in zato je tam seveda veliko možnosti za državljane, da izkoriščajo možnosti na obeh stranih meje. Za prihodnost pa moramo um, okrepiti pravičnost mobilnosti delavcev. Zato pa moramo storiti naslednje. Potrebujemo jasna, stroga pravila za izvrševanje glede mobilnosti delavcev. Veliko je bilo že storjenega na tem eh, področju direktiva o napotitvi delavcev, potem direktiva o izvrševanju. Eh, In tudi druga pravila, ampak pravila niso vredna papirja, na katere pišejo, če jih ne izvršujemo. Zato je druga stvar boljše izvrševanje eh, pravil o svobodnem gibanju, svobodni mobilnosti in ker državljani so vedno bolj mobilni, 17 milijonov um, evropejcev dela v drugi državi od eh, države, kjer uh, živijo, je treba okrepiti ta pravila in s tem naj se ukvarja organ za delo. In zato smo za ustanovitev organa za delo, kajti mislimo, da je to še manjkajoči del v tej sestavljenki. Po mojem mnenju um, se mora uh, organ ukvarjati z izvrševanjem, uh, tako da bo prišlo res do razlike v praksi. Dodana vrednost uh, organa je na področju izvrševanja in zato dvomim o tem, ali je pomembno ali je potrebno vključiti druge zadeve, not, naprimer zagotavljanje informacij ali obveščanje o delovnih mestih in tako naprej. Mislim, da gre predvsem za to, da se pomaga delavcem in tudi podjetjem tudi podjetniki MSP-ji eh, morajo vedeti, kakšne so pravice in obveznosti na področju mobilnosti delavcev in socialne varnosti. Ampak zaradi učinkovitosti in uspešnosti ni najbolje, če se bi organ za delo bil pristojen za zagotavljanje informacij, naprimer o socialni varnosti ali o davčnih zadevah, temveč za to naj bi bile pristojne države članice in njihovi organi. Nekateri so govorili o tem, da naj bi imeli eh, točke vse na enem mestu, ampak mislim, da to ni naloga tega organa, temveč ta organ naj bi se ukvarjal z izvrševanjem. Kot sem rekel, potrebujemo um, ustrezne pristojnosti za ta organ. Ni, ne gre za to, da um, oblikujemo brezobega tiga, tigra, sodelovanje organov držav članic naj ne bi uh, bilo samo prostovoljno to samo v, iz, samo v izjimah je možno um, akceptirati ne sodelovanje. Samo če bomo vsi sodelovali, bo prišlo do razlike. In to pomeni, eh, da bi eh, lahko vključili med naloge tudi reševanje sporov. Ne vem, ali ste uh, vsi prebrali to poročilo. Ne bom predstavil vseh podrobnosti, ampak želim povdariti, da sem uh, poskusil ohraniti ravnovesje med pristojnosti držav članice, torej subsidijarnostjo in na drugi strani željo, da bi imeli delujočo agencijo na evropski ravni. In upam, da nam bo uspelo to ravnovesje um, da nam bo to uspelo vzpostaviti v tem postopku. Gospa Tyson je zelo ambiciozna, kar zadeva časovnico. Rekla je, da bi 2019 že morala začet, moral začeti delovati ta organ. Jaz se pridružujem tej ambiciji in številni drugi kolegi tudi. Mnogo dela nas čaka. Veliko sestankov smo že imeli s predstavniki komisije, strokovnjaki univerz in sterina. Zato se veselim nadaljevanja tega sodelovanja, tako da bo Ela um, lahko začela delovati čim prej in da bo čim bolj uspešna. Hvala. Sedaj pa dobi besedo poročevalec SND, gospod Pirinski. Hvala, gospa, poroče, gospa predsednica. Tudi mi smo mnenja, da potrebujemo organ za delo uh, iz dveh razlogov. Obstoječe usklajevanje med nacionalnimi organi je treba okrepiti in izboljšati. Izmenjava informacij in dobrih praks je treba prav tako povečati, da bo prišlo do pravične mobilnosti in do razvoja notranjega trga, ki naj bi. Um, Eh, deloval v skladu s eh, pravom Evropske unije. Razen tega smo priča nepravičnim praksam znotraj EU, kot je naprimer diskriminacija iz eh, raba delavcev in različne oblike socialnih zlorab in to spodkopava temeljne vrednote Evropske unije in eh, zahteva mm, veliko napora za obravnavanje teh vprašanj. In zato se nam zdi, da je to pravi korak v pravo smer, da bi imeli neko evropsko inštitucijo, ki bi bila neposredno pristojna za to, da eh, interakcija med eh, pristojnimi nacionalnimi organi se izboljša in da bi bolj konsistentno izvajali evropsko zakonodajo. In ta struktura naj um, okrepi pristojnosti nacionalnih organov, okrepi njihove zmogljivosti in razen tega mora pomagati tudi pri skupnih, eh, skupnemu ukrepanju proti v primeru kršitev. In tretjič, Mnenja pa smo tudi, da je treba še naprej razvijati predlog komisije, tako da bo bolj fokusiran. In sicer se to nanaša na cilje in naloge in tudi na sredstva za izvajanje, eh, tudi za pravilne postopke in ustrezne strukture. Osnutek poročila gospoda Linarsa ki se, želim zahvaliti, ki se mu želim zahvaliti za opravljeno delo in mislim, da je to dobro izhodišče za začetek dela in za pripravo stališča tega odbora. Um, torej, tudi mi smo za ustanovitev in to mora biti operativni organ in mora imeti dodano vrednost, predvsem pri reševanju problemov na trgu delovne sile. Sta pa dva vidika, ki sta vprašljiva in o katerih želim razpravljati. Prvič, področje uporabe se ne sme eh, omejiti na napotitev delavcev in da bi šlo samo za izvrševanje pravil, s tem nastaja vtis, da vloga interakcije in usklajevanja z nacionalnimi organi ni potrebna. Razen tega gre eh, tudi reševanje sporov eh, bolj v smer izvrševanja, kot pa okrepljenega sodelovanja. In to bi lahko pomenilo eh, tudi problem pri končnem eh, sklepanju oziroma odločanju o eh, glasovanju o poročilu. Petič mi dajemo prednost predvsem, da se pojasnijo področja dela tega organa. in tu se uporabljajo tudi različni izrazi za identične koncepte v različnih zakonodajnih aktih, dokumentih, ko govorimo o svobodnem gibanju delavcev ali govorimo o mobilnih delavcih, o mobilnih državljanih ali je čezmejni delavec um, um, um, sinonim za um, vozače in več takih izrazov je, ki niso um, enako uporabljeni v vseh pravnih aktih. Čeprav gre verjetno za identitične koncepte in to je treba na vsak način preprečiti. Ta, te izraze je treba pojasniti in jih tudi opredeliti v tej. V tem pravnem aktu, tako kot tudi v drugih. Treba je tudi precizirati eh, torej, cilje in področja delovanja in prioriteta je, eh, so pristojnosti, eh, ko gre za eh, izvrševanje vseh pravil v zvezi z mobilnostjo držav. Drugič, treba je doseči ravnovesje med pristojnostmi nacionalnih organov in pristojnostmi, ki so dodeljene takemu organu. Ta organ naj bi igral eh, vlogo pri podpori nacionalnih organov za izboljšanje sodelovanja in interakcij, vendar mora eh, odigrati tudi eh, aktivno vlogo pri oceni tvegan in pri skupnih inšpecijskih pogledih in pregledih in pri medijacijah. In pri delu naj bi ta organ sodeloval z drugimi strukturami EU um, in upoštevati analize, ki jih izvajajo druge. In to um, velja eh, za vse zadeve na področju socialne varnosti. In razen tega je treba zagotoviti ustrezno delo tega organa. Um, predvsem gre predvsem za tri vidike. A, če. Um, bomo uporabili obstoječe strukture za ta organ, potem samo tiste, ki bo, prispevajo k boljši interakciji med eh, nacionalnimi organi in eh, ki prispevajo tudi k preprečevanju kršitev pravil. In tako kot je. Um, Torej, um, in treba je natančno prebiriti, katere naloge se bodo prenesle na ta organ in da s tem ne bomo ovirali učinkovitosti in uspešnosti dela drugih agencij. Uh, če izuzamemo sestavne dele drugim agencijam in vse to je seveda uh, povezano z izvrševanjem delovnega prava ni mogoče rešiti tega problema v tej fazi, ampak ena od eh, prihodnjih nalog organa naj bi bila, da pripravi predlog eh, za poenostavitve, za racionalizacijo, platforma eh, za um, ukrepanje proti neprijavljenemu delu je še posebej pomembna in treba je povedati, kako nadaljevati to delo. Sekretarjat platforme uh, ki sodeluje s predsedstvom, z birojem. To je alternativna struktura za ukrepanje proti neprijavljenemu delu. Gre tudi za lažne zaposlitve in tako naprej. E, torej, potrebujemo tripartitno strukturo, kajti to je uveljavljena struktura tudi drugot. Če nekateri pravijo, da bo težko uh, za uprav, upravni odbor, da, da bo izvrševal svoje delo, to ni relevantno. Če drugotni problem, zakaj bi bil to problem tu? Lahko pa si predstavljamo izvršni odbor v organizacijski strukturi, kar zadeva skupino deležnikov, smo mnenja, da naj bi temeljila na šir, širšemu zastopstvu in vključevala tudi socialne partnere, predvsem iz tistih sektorjev, ki jih nepravična konkurenca in zlorabe pri mobilnosti delovcev še posebej se tičejo, naprimer v restauracijah, hotelih in tako naprej. Sedmič. Jasno je, da bo potrebno še veliko dela. Čas eh, sicer pritiska, rok za vložitev predlogov sprememb je kratek. Mislim, da naj bi vsi bili čim bolj aktivni, tako da bomo res. Um, zagotovili nekaj, kar je potreba v Evropski uniji na trgu dela in kar se pričakuje tudi javnost. In želim se zahvaliti za vašo pozornost. Se opravičujem, da sem bil predolg, malo daljši, ampak to je pa zaradi narave ti uh, eh, eh, time. Tako, hvala. Hvala. Zdaj pa predstavnica EKR. Hvala lepa, predsedujoča, hvala lepa tudi poročevalcu. Poročilo eh, je eh, podlaga za naše delo in eh, naša poslanska skupina bo podprla to možnost, da se pod isto streho združi več različnih agencij, tako da pridemo do vi, bolj vitke organizacije in pa do večje racionalizacije. To je dobro. Ampak pod, v drugem koraku pa bo treba obstoječe organe razpustiti, kajti sicer bomo imeli dvojne strukture v Evropski uniji. Na to je treba paziti. Naprimer, govorimo o izgradnji novega portala informacijske tehnologije. Najprej bi bil lahko konkurenčen obstoječim eh, strukturam. Vsi ti eh, portali morajo biti lahko dostopni MSP-jem in ponujati morajo dodano vrednost. Torej, nacionalne eh, vlade so tudi nekoliko sumničave, ali tukaj ohranjamo načelo subsidijarnosti. Pojasniti je treba, da bodo te nove strukture lahko financirane znotraj evropskega proračuna. Če naj bi nastala dodana evropska vrednost, potem je treba upoštevati te dodatne stroške in nova struktura mora biti bolj učinkovita kot stara. Postopek preučitve ne sme biti zavezujoč pomembno je, kako prije do prenosa pristojnosti med EU in pa eh, državami članicami. No, zdaj pa predlogi sprememb glede državnih državljanov tretjih držav, ki imajo pravico bivanja v Evropski uniji. Ti ne smijo spravili dobiti pravilo, da. Uh, da lahko potem um, brez eh, razlik eh, delujejo v vseh državah Evropske unije, potem varstvo podatkov. No, vsi sistemi informacijske tehnologije so dovzetni za kibernetske napade. ELA bo ohranila veliko osebnih podatkov eh, evropske državljane, tako da potrebujemo zaščitne ukrepe za zaščito osebnih podatkov. No, potem pa še zadnja točka. Tukaj bi pa spregovorilo o avtomatičnem podaljšanju organa po petih letih. Imamo Eh, direktivo o napotitvi delavcev, direktivo eh, o, o, eh, o harmonizaciji in tako naprej. Torej, če se bodo um, nove izzive povečevali, je treba uh, preučiti, ali je uh, organ še na mestu. Se pravi, njegov obstoj je treba ustrezno preučiti. Zahvaljujem se poročevalcu in zagotavljam, da bomo konstruktivno sodelovali. Hvala lepa. Uh, Marian Harkin. Hvala, Marjan Harkin. Hvala, predsedujoča, vsi v tem odboru parlamenta. Podpiramo predlog, ki vodi v boljše delovanje notranjega trga. Če si pogledamo, kakšne eh, izzive navaja komisija, torej gre od eh, neenake podpore usmerjanja za eh, posameznike oziroma podjetja, ki deluje čezmejno, do tega, da imamo nezadostne zmogljivosti na nacionalni ravni za ustrezno sodelovanje med uh, organi v različnih državah. No, zanimivo je, da smo se premaknili od izraza mobilnost k izrazu pravična mobilnost. To se je zgodilo v zadnjih nekaj letih. Vedno go govorim o tem, da je svoboda gibanja temeljno načelo. Zdaj pa smo se premaknili še naprej. No, vsi pa vemo, da če želimo zagotoviti uh, prosto gibanje, potrebujemo določena pravila, tako da se ta uh, pravična mobilnost tudi uresniči. Potrebujemo informacije, podporo, sodelovanje med organi in, strinjam se s poročevalcem, potrebujemo tudi mehanizme za izvrževanje teh pravil, tako da tukaj verjetno skušam odgovoriti na vprašanje, ali Evropski organ eh, za delo predstavlja ustrezen instrument eh, za doseganje teh ciljev, ali bo pomembno vplival k doseganju ciljev, ali ima pristojnosti, zmogljivosti za to, ali ima vire, ali ima domet. To so torej vprašanja, ki jih bomo obravnavali v tem odboru. In kot so mnogi kolegi že uh, vprašali, ali ta organ zagotavlja dodano vrednost Evropi. Vem, nekatere države članice uh, niso naklonjene temu organu, uh, tudi nekatere organizacije niso naklonjene prvotnemu predlogu uh, komisije in vse, vsa ta mnenja je treba upoštevati. Zahvaljujem se poročevalcu za upravljeno delo. Mislim, da je oblikoval jasno stališče. Pravi, da je glavno delo tega organa izvrševanje. Hkrati pravi, da je po njegovem mnenju tako, da udeležba držav članic ne bi smela biti prostovoljna, razen v zelo izjemnih okoliščinah. Z veseljem se bom pogovarjala o tem predlogu z vsemi deležniki, no ampak vsekakor bo to izziv v naslednjih mesecih. Moje stališče je, da mora organ za delo imeti znatno dodano vrednost. Imeti mora pristojnosti, zmogljivosti, vse pač, kar potrebuje za doseganje cilja. Uporabiti mora to, kar je že na voljo in zagotoviti je treba, da ne bo skušal nadomestiti dobrega dela, ki ga opravljajo že drugi organi in druge agencije. No, tukaj bi omenila platformo za ukrepanje proti neprijavljenemu delu. Racionalizacija je sicer zelo, zelo smotren cilj, ampak eh, moramo biti pozorni, da ne bomo izgubili tistega eh, dobrega dela, ki že poteka. Hvala lepa poročevalcu še enkrat in veselim se mnogih uh, sestankov, kot je že povedal poročevalec, ki jih imamo na dnevnem redu. Hvala lepa, Rina Ronjakari, vaša je beseda tak til rapporteuren for både for din indledning og for din uh, første rapport. Hvala lepa za besedo. Hvala za prvo poročilo in uvodne besede. No, če bom odkrita, ni bilo eh, najlažje oblikovati neko preprosto stališče glede tega predloga komisije. Enostavno je zapleteno, težko je uh, ugotoviti, kje je tukaj točno dodana vrednost, ki bi organ za delo ponujal. No, hkrati pa se je treba soočiti tudi z mnogimi izzivi. Veliko je težav v zvezi s prostim pretokom. Zagotoviti je treba, da se eh, delovna sila prosto premika. Notranji trg služi temu, da. Eh, se to zagotovi, ampak hkrati pa se od delavcev vse več zahteva in znažujejo se plače. Če si pogledamo predlog komisije, vidimo, da je cilj povečevati mobilnost, povečevati je treba tudi obveščenost, ampak mislim, da se je treba sredotočiti tudi na to, da zagotovimo pravično mobilnost z ustreznimi socialnimi standardi, torej brez socialnega dumpinga. Treba je poskrbeti za strezno koordinacijo, da ne bi prišlo do zlorab na notranjem trgu zaradi te uh, proste mobilnosti. torej osredotočiti ne smemo biti na večjo mobilnost, temveč na to, da se prepreči socialni damp. Treba je zagotoviti ustrezne pogoje. Tukaj je jasna vloga tudi socialnih partnerjev. To je treba jasno povdariti. Ne smejo biti neki skriti v svetovalnem odboru, biti morajo aktivno vključeni. V mnogih državah članicah imajo aktivno, odločilno vlogo in tudi v novem organu mora biti tako. Zagotoviti je treba, da bodo tudi nacionalni sistemi ustrezno upoštevani. Imamo velike uh, razlike, tako da je uh, treba biti pozoren pri delu. Nova agencija ne more zdaj vse uh, uničiti, kar je že bilo uh, zgrajenega na nacionalni ravni. Gre za to, da se vse uh, le še izboljša. No, treba je tudi uh, uh, poskrbeti, da ne bomo zdaj na nacionalni ravni odzi, odžirali delovnih uh, virov, ki bi delovali potem za organ za delo. Uh, Pomembno je, da so eh, ljudje eh, dejavni na kraju samem in da skrbijo za delovne pogoje na kraju samem. To zadeva mnoge ljudi. Torej, kot sem povedala, mi smo tudi kritični do tega predloga, eh, ampak z veseljem se spustimo v dialog, da bi s tem lahko izboljšali predlog. Gotovo s tem nastaja dodana vrednost. Želeli bi, da bi okrepili vlogo socialnih partnerov. Hvala lepa. You, um, Hvala lepa. Je tukaj, ali je tukaj kdo, ki bi spregovoril v imenu zelenih? Očitno ne. Potem pa EFDD. Bo kdo spregovoril v imenu te poslanske skupine? Tudi ne. Kaj pa v imenu ENF? Tudi ne. Hvala. No, potem pa gospa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 premisliti je torej treba, kaj zdaj želimo imeti. Ali želimo organ z močnimi pristojnostmi, ali pa želimo agencijo, ki ima bolj eh, usklajevalno vlogo. Razumem, da potrebujemo nek organ oziroma neke vrste agencijo, ki pomaga komisiji pri uh, uresničevanju pravic in izvrševanju prava pa tudi pri nadzoru. To je bistveno. Cilj ni v tem, da zaposlimo še več uradnikov. Delo tega organa mora biti učinkovito in upam, da se bomo strogo lahko držali tudi načela subsidijarnosti. No, upam tudi, da bo sedež tega novega organa v eni od novih držav članic, tako kot je dogovorjeno v medinstitucionalnem sporazumu. Sicer ne govorimo o agenciji in eh, pozorni moramo biti na to, da ne gre za agencijo. Te nove organe bo treba tudi plačati in komisija bi morala razložiti, kako a, bo to potekalo osebno pričakujem takole, da če se bo recimo neko podjetje obrnilo na ta novi organ z različnimi vprašanji, torej uradniki morajo v tem primeru vedeti, eh, kakšne so njihove obveznosti, ali bodo zdaj eh, družbe dobile informacije brezplačno. No, pozvala bi tudi k temu, da okrepimo pristojnosti držav članic. Kaj mislim s tem? Vsaka država članica mora imeti pravico do tega, da je zastopama v vseh um, organih te, tega novega organa. Tako da bo vsaka država imela svojega predstavnika v tem novem organu. Gospod Idje, gospod Idje. Hvala lepa pa mi vemo, da je Evropska unija v očeh prebivalcev velikanska struktura in ko ustvarjamo nekaj novega, se moramo spraševati, kako bodo reagirali ljudje, ki se bodo spraševali o koristnosti, o potrebi eh, po tej novi strukturi. Ali bo Evropska unija delala na mesto držav članic, kakšna bodo pooblastila EU in podobno. Ta vprašanja so legitimna in mi moramo tu odpraviti vse dvome. E, mislim, da socialna Evropa potrebuje organ, ki se bo boril proti socialni goljofiji, nepravični konkurenci, proti e, vsem nepravičnostim. E, in ta organ mora, po mojem mnenju, ščititi pravice eh, evropskih delavcev, zato da ne bi bilo več nepravic, zato pa potrebuje sredstva. Eh, in eh, sredstva to pomeni, torej tu mora biti Evropski parlament zelo prisoten in mora tudi poskrbeti za strokovnjake in ta organ potrebuje tudi za dost proračunskih sredstev, eh, seveda pa eh, pod pogojem, da s tem ne bomo eh, škodovali drugim socialnim politikam in da ne bi pravzaprav ta organ proizvajal samo paro. Torej, organ mora biti operativen in delovati v nekem omejenem okviru in spoštovati naloge držav članic. Eh, poslanec Lenarc je v svojem delu našel dobro ravnovesje, se pravi eh, spoštovanje držav članic in nalogo Evropske unije, da zaščiti delavce. Hvala lepa. Hvala, gospod Kavir Šombo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kratek bom, kajti gospa Harkins je že spregovorila v imenu skupine Alde. Popolnoma se strinjam s tem, kar je povedala. Dotaknil pa bi se tega, kar so povedali predhodni govorniki, okrog 80 odstotkov se strinjam. Mislim, da zdaj ne smemo razmišljati o agenciji, ki bi se vmešavala v zadeve eh, držav, članic in tako naprej. Ne, bistveno je, da prepoznamo, da imamo eh, na trgih dela v različnih državah članicah različne okoliščine zaradi kulture, zaradi podnebja in podobno. In verjetno bo tako tudi ostalo. Toliko nekih zgodovinskih struktur je v teh trgih. Ne moremo kar naenkrat vse skupaj, vsega skupaj reformirati govorimo o enotnem trgu z veliko mobilnostjo. To je naš cilj, imamo pa nekaj horizontalnih težav povezanih s tem. In uh, treba zagotoviti temeljne, minimalne pravice za delavce. Gre za to, da vzpostavljamo okvir. Ne gremo pa zdaj v podrobnosti domačega trga, dela zato potrebujemo neke vrste pregled na evropski ravni. Na ta način lahko izkoristimo tudi učinke obsega. Ne bomo mogli doseči neke popolne oblike. No, ampak osredotočiti se moramo na to, da bomo dobili instrument, ki bo koristen za evropske državljane in delavce. In z izkušnjami se, bo, se bo ta inf, instrument izpopolnjeval in na, na koncu bomo z njim eh, lahko izpolnili zahteve, eh, ki spadajo pod evropski okvir, ki se nanaša na večje horizontalne pravice. Imamo naloge pred seboj, gre za primerjave, gre za simulacije, analize rezultatov. No, skrbi me glede tega, kar predlagajo nekateri ljudje v zvezi z agencijo. Pravijo, da je treba pripraviti študije, ampak te študije izvajajo že drugi, recimo CDFO, pa pa še mnogi drugi. Lahko se naslonimo na te študije. Ne smemo se nekako zavozlati v pisanje teh študij, ni treba podvajati prizadevanj, ki so potekala že drugot. Mislim, da je ta organ sicer potreben, ampak biti moramo pozorni pri vzpostavitvi. Hvala lepa. Mislim, da nihče drug ni zaprosil za besedo. Je tako, ali želi še kdo drug besedo? Mogoče generalni direktorat za zaposlovanje? Izvolite. You, um... Hvala lepa, gospa predsedujoča, sem Denis Žanton, sem iz uh, GD Employment. Par stvari bi povedal. Najprej velika hvala. Hvala, da sem danes lahko tukaj in da lahko poteka prva razprava. Vzpostavljamo časovnico. Gospod poročevalec je povedal, da je komisija od vsega začetka predlagala zelo uh, ambiciozno časovnico. Vi sledite, zato hvala lepa. Vem, uh, poznam vse tesne roke ki so v ozadju intenzivnega dela, ki poteka še enkrat velika hvala. No, druga stvar, mislim, da se vam lahko zahvalim tudi za močno podporo, ki ste jo izpostavili v svojem poročilu. No, očitno obstajajo razlike v naših pristopih. No, seveda o tem se pogo bomo pogovarjali, ko boste imeli jasen mandat. Veselimo se razprav. Zdaj pa še končni komentar. Prisluhnil sem kar, temu, kar ste povedali. Prebrali smo poročilo, vemo, da moramo zagotoviti še dodatne informacije v zvezi z nekaterimi našimi predlogi, recimo v zvezi z nalogami eh, obveščanja. Eh, to je prva naloga. Potem eh, naloga sedem, to je olajševanje, pospeševanje v zvezi z skrivljanji na trgu dela tukaj potrebujemo še več jasnosti. Omenili ste uh, ime, ste, omenili ste dodano vrednost, pa brezobega uh, tigna, tigra in tako naprej. Omenili ste povezavo z Euresom, s platformo, s, z vsem tem se bomo z veseljem pogovarjali z vami. No, še zadnji komentar. Uh, naš predlog pomeni svežen, ki zagotavlja tako preprečevanje, kot tudi ustrezno izvrševanje uh, trenutnih pravil potrebujemo Evropski organ za delo, ki zagotavlja informacije in pomaga tudi državam članicam, da zagotavlja informacije. In to seveda je vse v polju preprečevanja. Še enkrat hvala eh, za vse. Naj povdarim, da smo vam popolnoma na voljo za nadaljne eh, sodelovanje. To velja tako za poročevalce, kot za poročevalce v senci. In ostajamo v stiku. Hvala. Hvala časovnica je takale. Rok za vložitev predlogov sprememb je 17. juli. Jutri ali je to jutri? Ne, to je naslednji teden, 17. juli, opovdne. Potem 29. in 30. augusta, do takrat. Preučujemo spremembo 18. oktobra, glasujemo v odboru Empel. No in potem bomo dobili še datum za razpravo na plenarnem zasedanju. Gospod Lenar, želite še kaj dodati? Ja. Če predlagate, da bo rok jutri, lahko to sprejmem z moje strani, ni težav, če se drugi kolegi strinjajo, tudi sama bi si to želela. Tako olajšanje pred poletnim odmorom, ampak žal ne bo šlo. Ne, ne bi uspeli. Dobro, hvala lepa. Zdaj pa nadaljujemo s točko 11. Na dnevnem redu gre za zaščito oseb, ki prijavijo kršitve prava unije. Poročevalec je gospod Silikijotis, ampak nadomešča Garina Runja Kari. Tako da, gospa Kari, predajam vam besedo. Hvala lepa, predsedujoča. Opravičila bi kolega Siliotisa danes žal ni mogel priti. Me je pa prosil, da vam predstavim to, kar bi sicer želel predstaviti sam. Podariti moram, da je razprava tukaj zelo pomembna, kajti gre za boljše, boljše zaščite vsi, potrebujemo ustrezno podlago za naše delo. Postavlja se cela vrsta vprašanj, o katerih se treba pogovarjati eh, z vidika tega osnutka mnenja. Seveda pa eh, potrebujemo tudi predloge sprememb ki jih bomo potem obravnavali. Gre eh, za šest pomembnih točk. Treba zagotoviti neko varnost, vse skupaj mora potekati anonimno. Treba je eh, zagotoviti, da bodo osebe, ki prijavljajo kršitve, zavarovane. Tretjič tudi na evropski ravni zeli, želimo eh, zagotoviti varnost prijaviteljem. Imamo organizacije, institucije na ravni Evropske unije in take ljudi treba zaščititi. Potem četrtič, potrebujemo ustrezen postopek za prijavitelje, kar pomeni, da lahko prijavitelji eh, svoja pozorila eh, izrazijo interno, hkrati pa tudi eksterno. gre torej za domet za področje uporabe. Seveda je tukaj zjeda tudi eh, delovna zakonodaja, to zadeva naš odbor, eh, pa tudi druge strategije so tukaj in eh, druga področja zakonodaje. Videti moramo, kakšna je vloga prijavitelja. Torej, tak prijavitelj ni nujno zaposlen v nekem podjetju ali pa v nekem javnem organu, lahko gre tudi za druge osebe, ki imajo iz kakšnega drugega razloga interese za prijavo. No, tudi v predlogih sprememb je to treba podariti. Želimo pa čim bolj uh, poenostavljen postopek, ne želimo preveč predlogov sprememb in. Uh, Zato se zelo uh, veselimo nadaljnega sodelovanja, razprave. Sveda naša naloga je, da uh, zaščitimo delavce. Um, Gospod Kaza je eden od poročevalcev v senci. Ali ga kdo nadomešča? Ne. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, ich denke, egal. Gospod Dejcen, hvala lepa. Panamski dokumenti, Luxlicht, Lix, uh, äh, vse to kaže, da je uh, potreba po uh, takih mnenjih. No, mne, to mnenje se nanaša na prijavitelje v javnem in zasebnem sektorju, predvideva zunanje in notranje sisteme obveščanja. Jasno je, da socialni partner je pri oblikovanju eh, tega sistema obveščanja mora biti vključen. Mislim, da osnutek z eh, tega vidika še ni dovolj jasen. Predlog eh, direktive. Um, piše, kakšna, kakšne so pravice prijavitelja, to je treba še preučiti. Gre za uh, krš, kršitve um, zakonodaje z področja uh, dela, to nam uh, manjka. No, pravna podlaga, tukaj gre spet za krepitev notranjega trga, ampak mislim, da smo tukaj nekako prekratki, lahko pride do absurdnih eh, eh situacij. Delodajalec lahko prijavi, da, delojemalec lahko prijavi, da eh, prihaja eh, do kršitev pravic ne more pa prijaviti, da gre za kršitve njegovih lastnih pravic. Mislim, da to še ni dovolj zajeto. No, tukaj mislim, da je še dosti manevrskega prostora za izboljšanja. No, in v tem okviru se veselim tudi sodelovanja s kolegi. Hvala lepa za EKR, gospod Hoč, kot poročevalec v senci. Eh, E, Moj predbovca. Hvala lepa. E, e, torej, v preteklosti je bilo kar nekaj problemov, Cambridge Analytica in podobno. In to je tudi znak, da potrebujemo take ljudi, zlasti s pričo eh, globalizacije pohlepa, eh, pohlepa po denarju, po dobičku, ki vlada ta svetu. In zaradi tega potrebujemo toliko bolj težvežgače. In sicer potrebujemo take, ki delujejo v interesu javnosti, družbe in v ta namen seveda potrebujemo eh, oblike za zaščito žvižgačev. Eh, rad bi dal nekaj opomb v zvezi s to direktivo. Imam pa tudi nekaj zadržkov. Najprej prvi člen. Tu se eh, zaščita omejuje na nekaj področji. Mi bomo predlagali širitev eh, tega seznama področji, ko gre naprimer za eh, minimalizacijo možnih eh, ukrepov mučenja v četrtem členu. Piše, da so pokrite tudi javne institucije, naprimer občine z več kot deset tisoč eh, prebivalcev, tudi druge občine ne smejo biti izključene, se pravi občine, ki imajo manj kot deset tisoč prebivalcev. Eh, te občine morda razpolagajo z velikimi naravnimi veri in eh, s tem se povečuje tudi skušnjava, da se naredi nekaj eh, nedovoljenega. Potem 13. člen tu piše, da so žvižgači zaščiteni le, če so izčrpali notranjo pot in potem šele navzven komunicirajo stvari. Torej pri kršenju pravil konkurence, eh, ko prihaja do notra, dogovarjanja med dvema podjetjema, eh, potem v takih primerjih notranja pot eh, ne prinese nobenih rezultatov. To bi bilo lahko tvegano za to osebo. O tem bi morali še razpravljati. In tudi jaz še dodajam, da bo Poljska na vsak način podprla ta predlog, ta osnutek. Vendar bodo na polskem težave pri sprejemanju takega programa za zaščito žvižgačev, eh, kajti mi imamo slabe izkušnje s tako imenovanimi informanti, ki eh, so bili v komunističnih časih neformalni sodelavci. Eh, se pravi, eh, pri nas v mentaliteti je neko nezaupanje do ljudi, eh, ki prijavljajo stvari na vzven in mi smo glede tega zelo previdni. In družba mora biti najprej dobro obveščena o tem, da je žvižgač nek tihi junak, da je nek vzoren sodelavec na polskem gledajo na stvari nekoliko drugače. Mi se spominjamo še preveč komunističnih časov, eh, ko o določenih temah tudi doma nismo mogli na glas govoriti, ker so eh, tudi stene prisluhškovale. Eh, mi imamo na polskem osnutek zakona za zaščito žvižgačev, vendar kot rečeno, ta tema je težavna za uh, uh, Poljake, vsekakor pa podpiramo to direktivo. Hvala lepa, ta prespevek je bil zelo zanimiv. Jana Tom, beseda je vaša. Eh, hvala lepa. Eh, vi ste edina predsedujoča v tem parlamentu, ki pravilno izgovarja moje ime. Eh, torej, hvala lepa. Eh, Eh, poročevalcu za opravljeno delo, imam pa nekaj eh, komentarjev. Eh, torej, jaz se ne strinjam povsem s govorniki pred menoj. Morda so tudi osebne izkušnje drugačne. Jaz sem rojena v Sovjetski zvezi in v otroštvu sem živela v režimu, ki je spodbujal denunciacijo. Eh, v Sovjetski zvezi eh, so bili tudi problemi s korupcijo. In prepričan sem, če bomo spodbujali eh, žvižganje, če bomo dejansko spodbujali denunciacijo, bomo kar ogrozili vzajemno zaupanje naše delo mora temeljiti na zaupanju. Obstajajo seveda primeri, kjer so žvižgači potrebni, poznamo eh, eh, take primere, vendar ne smemo preveč eh, spodbojati. Eh, Ta instrument, eh, mi moramo pravzaprav biti previdni, ko širimo področje uporabe. Torej, Mi smo eh, že prej govorili o delovnih inšpektoratih in podobno. Na tem področju bi lahko imeli eh, žvižkače. Eh, torej eh, žvižgači ne smejo biti anonimni, to ni moralno. E, morajo se prijavljati stvari s svojim imenom. E, sem za zaščito podatkov, nisem pa e, za anonimnost. Anonimno prijavljanje je bilo predvi, prepovedano tudi v Sovjetski zvezi. Torej, jaz govorim iz svojih izkušenj. Eh, prijavljanje lahko upravičeno ali pa ne. Zaščititi moramo sicer žvižgače, po drugi strani moramo vedeti, da je enostavno uničiti dobro ime podjetja ali pa človeka z enim samim skandalom. Eh, torej, tu je. E, torej predviden tudi nek postopek. Najprej imamo notranje prijavljanje. Podjetje mora imeti možnost, da preveri situacijo in razreši problem. lahko bi se tudi zgodilo, eh, naprimer, če se eh, prijavlja navzven takoj, da se zunanje telo začne utapljati eh, v pritožbah. Mi ne smemo podvajati obstoječih teles. Pomislimo naprimer na računsko sodišče, pomislimo na eh, odbor za peticije. Tudi ta dva se ukvarjata s kršitvijo evropske zakonodaje mi govorimo sicer uh, o uh, eh, Evropske unije, morda bi pa morali razmisliti o eh, širitvi te dobre prakse na države, s katerimi imamo pridružitvene sporazume. Mi govorimo pač o denarju in naši partneri dobivajo veliko denarja in morda bi morali narediti nekaj podobnega. Treba je najti. Eh, ravnovesje med eh, potrebo eh, po zaščiti interesov Unije in interesov naših deležnikov. Hvala lepa. Jean Lambert, želite besedo? Prosim. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Hvala lepa tudi poročevalcu, ki nam je dal dobro podlago. Zanimivo je bilo tudi slišati uh, Eh, kaj menijo drugi poslanci, ki se opirajo na različne izkušnje. In naj razložim eh, tudi mnenje naše skupine eh, in katere interese želimo zaščititi. Nekateri so omenili nedavne probleme Cambridge Analytica, LuxLeaks eh, in podobno. Eh, vse to je v javnem interesu in tu se zastavljajo temeljna vprašanja eh, glede tega, kako določene stvari delujejo. Za našo skupino je to vprašanje, pomemben del zakonodaje. Veseli smo, da je to komisija končno predlagala. Strinjamo se glede uh, zaskrbljenosti o pravni uh, podlagi. Eh, tu imamo različne organe in če si stvari ogledamo, če vidimo, uh, sistemske zlorabe, potem ne vem, zakaj naj bi določena področja izuzeli, eh, potem pa zlobno prijavljanje. Eh, mislim, da imamo že ukrepe, eh, ki želijo ehm, škoditi reputaciji ugledu nekega podjetja ali posameznikov, pa ne, da bi imeli pravzaprav nobenih dokazov za to dodatne kazni so tudi potrebne, eh, potem pa je treba eh, zaščititi žvižgače pred eh, maščevanjem, pa ne samo njih, temveč tudi njihove bližnje. Torej, treba je tudi informirati žvižgače o tem, kaj se dogaja po maščevanju njihovem poročilu. Oni morajo vedeti, kakšne implikacije se tu pojavljajo za njih. Treba bo tudi govoriti o velikosti organa in podobno. Za, eh, eh, torej, tu čakamo seveda tudi na to, kakšne predloge bodo dali, dali druge politične skupine. Hvala lepa. Nikogar ne vidim iz IFTT, kaj pa ENF? Ja, je kdo tukaj? Ne. Hvala lepa. Gospod eh, Hoč, prosim. Hvala lepa. Rad bi se uh, navezal na to, kar je povedala gospa Ton. Ona je v prostoru, ni več v prostoru. Strinjam se z njo. Uh, previdni moramo biti. previdni moramo biti in ravnati pametno. Skrbeti moramo za ravnovesje. Mi potrebujemo predpise, eh, ki preprečujejo absurdna in eh, napačna javljanja in napačne prijave. Tu gre namreč tudi za ogled, gre za eh, spoštovanje pravil. Mi vedno izpostavljamo, da oseba, na katero se nanaša informacija žvižgača, mora imeti pravico do eh, pravičnega procesa in zaščita mora biti odvisna od eh, resničnosti informacije žvižgača. Ne smije se zgoditi, da bi vsak, ki eh, prijavi neko absurdno mnenje, da ga zaščitimo kot žvižgača. To bi privedlo do dolgih procesov in potem bi zaščitili te eh, osebe. No, strinjam se s tem, kar je povedala gospa Ton eh, ravno kar. Previdni moramo biti in vendar mislim, da eh, v razpravi lahko razrešimo take probleme in prav gotovo bomo našli neko ravnovesje. Hvala vsem za prispevke. Rok za predloge sprememb je 18. julij, opovdan, obravnava predlogo sprememb 29. 30. august, glasovanje v odboru tu 24. september, eh, glasovanje v juriju 10. Eh, oktobra. Potem pa 12. točka na dnevnem redu, to je splošni proračun Evropske unije za finančno leto 2019 vsi eh, oddelki. Eh, kratek uvod bom podala jaz kot eh, VD predsedujoče. 19. junija smo sprejeli mnenje in sicer o mandatu za trialog. Dali smo smernice za pogajalsko ekipo za proračun. V svojem osnutku sem specificirala prednostne naloge odbora za zaposlovanje e, in to so e, socialni dialog, e, ukrepi za socialne partnerje. Ti so zelo pomembni, ko gre za krepitev vključenosti socialnih partnerjev, naprimer v evropskem semestru in pri implementaciji evropskega stebra socialnih pravic. Obšalujemo zmanjšanje predvidenih sredstev Eh, eh, kar zadeva industrijske odnose in socialni dialog. Eh, verjetno bo odbor za zaposlovanje predlagal spremembe in sicer poviš, za povišanje predvidenih sredstev. Pomembno je tudi, da so sredstva za socialno vključevanje treba je najti pač eh, primerno ravnovesje med uh, uh, predvidenimi sredstvi in izdatki. Za proračun v letu 2019 je predvidenih manj sredstev. Eh, v primerjavi z predhodnim letom. Eh, to pomeni, da bomo eh, zelo previdni in pazili bomo, da proračunske vrstice, ki sodijo v našo prestojnost, ne bodo imele manj sredstev. Torej, naše stališče je tudi jasno. Nove agencije se morajo ustvarjati tako, da se jim nameni svež denar, ne dopuščamo eh, prerasporeditve denarja od drugih agencij. In sedaj odpiram razpravo za eh, poročevalce v senci. Eh, so tukaj, gospod Didier je tukaj, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa eh, predsednica in poročevalka. Sedaj prehajamo v novo fazo tega poročila. Govorimo o eh, predlogih sprememb za proračunske postavke. Zahvaljujem se vam in vaši ekipi. Imeli smo konstruktivno izmenjavo in pred nekaj urami smo imeli sestanek s poročevalci v senci. Dobro delamo z roko v roki. Od samega začetka je naša skupina ELS eh, hotela dati povdarek na elemente, ki so ključne eh, ga pomena za nas eh, in te najdemo tudi v eh, poročilu, ki smo ga sprejeli v odboru 19. junija. Torej, treba je ohraniti sredstva za zaposlovanje in socialne zadeve. Prioriteta je boj proti brezposelnosti mladih eh, in boj proti eh, dolgotrajni brezposelnosti, eh, socialnemu izključevanju in revšini. Treba je strukturne sklade uporabljati bolj učinkovito, zato da bi se lahko ta politika razvila. Potrebne so pobude za mlade in eh, za te pobude moramo eh, imeti prav toliko sredstev v naslednjem letu kot v letošnjem letu in sicer 350 eh, milijonov evrov. Določene detajle lahko še izboljšamo. Mislim, da bi bilo prevično, če bi videli v razdelku za kohezijsko in teritorijalno politiko tu smo pač videli majhno povišanje in to je v skladu s tem, kar mi zahtevamo. Obžalujem tudi eh, zmanjšanje eh, programa eh, EURES za 27,5 odstotka. In mi smo proti takemu zmanjšanju in to moramo tudi Eh, dobro zapisati v besedilu, predlagali bomo spremembe, eh, kaj ti eh, tu gre za financiranje socialnih podjetij in sredstva se tu ne smejo zmanjšati. Potem pa pilotni projekti. Obžalujem, da je predhodna, torej da predhodna evaluacija teh projektov v komisiji ni potekala v dobro smer. Naprimer, eh, eh, eh, rak kot posledica delovnega mesta je dobil oceno D. Mislim, da komisija ni opravila dobre analize in da ta analiza ni bila na isti ravni kot delo naših kolegov. Eh, zahtevamo ponovno eh, oceno, čeprav nam to verjetno ne bo uspelo. In za zaključek eh, pozivam proračunski organ, da vključi sredstva za proračunski organ, pilotne projekte, eh, ki lahko pravzaprav eh, vplivajo na druga področja. To je pomembno, da lahko posegamo hitro po teh sredstvih. Eh, socialna, socialne vidiki so zelo pomembni v Evropske uniji. Hvala lepa. Agnes Jungerius, SND. Hvala lepa. Govorim v imenu uh, eh, Serča Preta, ki je naš poročevalec v senci. Nasplošno želim povedati naslednje. Seveda podpiramo uh, osnutek eh, naše predsednice. Tu so vključene glavne prioritete, vendar poznate nas, mi želimo dopolniti mnenje in ga okrepiti. Nasplošno če vzamemo stebr socialnih pravic eh, cilje EU 2020 in eh, cilje trajnostnega razvoja. Eh, torej tu so načela zelo dobra za proračun v letu 2019. Problem je v svetu in državah članicah, ki dodajajo Evropski uniji nove prioritete, hkrati eh, pa eh, so nacionalne vlade eh, nepripravljene zagotavljati ustrezna sredstva za evropske skupne politike in na ta način Evropska unija ne more opravljati svojih nalog in izpolniti pričakovanja ljudi to je eh, neodgovoren pristop, eh, zaradi tega se lahko povečujejo nezaupanje, frustracija do Evropske unije. Po našem mnenju je eh, ključnega pomena za naslednje leto na področju socialnih zadev in zaposlovanja, da ustvarjamo sinergije. Na ta način bomo tudi eh, zmanjšali socialne divergence, neenakosti. Slišali smo podatke iz evropskega semestra in vemo, da je to največji problem v EU. Zmanjšanje eh, Eh, načrtovanih sredstev za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje bo povzročilo še več problemov in problem neenakosti pa smo že identificirali kot največji problem v tem trenutku. Štiri eh, programe bi rada omenila. Najprej za mlade. Evropski parlament zahteva ustrezna sredstva za uh, instrumente namenjene mladim uh, ljudem, ne glede na to, ali prihajajo z podeželja ali iz meste. Jamstvo za mlade je uh, dober program za začasen, upam, da uh, in specifičen problem. Eh, vendar mi se moramo lotiti dolgotrajnih neenakosti eh, in potrebujemo dolgotrajne socialne investicije. Potem pa jamstvo za eh, otroke. Tu ustrajamo na tem, da bi otroke imeli za prioriteto in da bi najprej investirali v njih. Če ne odpravimo revščine mla, otrok, bomo izključili eh, velik del naslednje generacije. Eh, Evropska unija se mora zavezati za izboljšanje možnosti bodočih generacij in vzpostaviti mora mehanizme, ki bodo zagotovili, da bodo vsi ljudje imeli sredstva in storitve eh, na voljo in da bodo lahko postali uspešni člani družbe. Torej, najprej je treba eh, bistveno zmanjšati revščino, zlasti revščino otrok in to najbolje dosežemo z implementacijo dolgotrajnih socialnih stabilizatorjev. Eh, torej, tu potrebujemo strukturne reforme, to je investicija v stabilnost in blaginjo Evropske unije, ki je potrebna za. Eh, ohranjanje potencijala rasti v EU. Eh, tretje vprašanje je socialni dialog. Mi ne moremo samo govoriti o kakovostnih delovnih mestih in zviševanju plač, ne da bi se osredotočili tudi na krepitev organizacij delavcev, saj so te organizacije ključnega pomena za doseganje kakovostnih delovnih mest s dobrim plačilom in četrtič. Eh, Eh, evropski eh, solidarnostni eh, organ. Evropska solidarnostna enota ta potrebuje tudi ustrezna sredstva. Mi se ne strinjamo z rezultati trialoga, ni nobene jasnosti glede tega, kako se bo ta pobuda financirala. In zaradi tega moramo biti eh, zelo jasni v svojem mnenju glede te točke. Hvala lepa. Hvala lepa. Potem pa gospa Trebesius, EKR, prosim. Eh, hvala lepa, gospa predsedujoča. Splošni proračun EU obsega za leto 2000. 19, 116 eh, milijard evrov in to je povišanje za tri odstotke. To je veliko denarja in spričo Brexita in možnih trgovinskih konfliktov je to kar nekaj denarja. EU e smatra, da je to investicijski proračun in tako se tudi uporabi. Načeloma ta zamisel ni slaba, vendar kaže seveda, da obstajajo tu bistveni problemi. Proračun mora biti namenjen temu, da se s transferjem e, rešijo e, problemi evra. Tu sploh ne gre za to, da gre denar v pravo regijo, temveč gre za to, da Oziroma ne, gre za to, da gre v pravo regijo in ne, da se pravilno porabi. Mi smo pri transferju denarja uh, v revnejše regije, vendar uporaba tega denarja se premalo kontrolira. Dosti krat gre za to, da se dosežejo kakršenkoli transfer, vendar to ni pravi prestop. Mi potrebujemo več uh, nadzora, lastne odgovornosti in tudi proračunske discipline. Evropska unija poskuša. Eh, vzpostaviti državne eh, industrijske strukture po francoskem zgledu. To ni prava pot. Eh, treba je prisluhniti tržnim silam, manj regulative. To bi pomagalo podjetjem, kaj je ti tu je tudi možnost za MSP-je in industrijo, da ustvarjajo delovna mesta, saj politika ne ustvarja delovnih mest, to še vedno počne trg. Eh, socia, eh, oziroma eh, stebr socialnih pravic je samo izjava o nameri in nič več pa se še vedno marsikje delamo, kot da je to nekaj več. To se izkoristi eh, kot eh, opravičilo za uporabo velikanskih sredstev. In ker nočem samo kritizirati, želim povedati še nekaj pozitivnega in sicer ta proračun eh, krepi tudi. Eh, eh, eh varovanje meja, tu je tudi eh, in eh, več denarja se tudi namenja eh, beguncem v Turčiji. Eh, sedanji finančni položaj je še kar dober, lahko pa pridejo še slabši čas in moramo natančno preveriti, kako bomo uporabili sredstva. Treba je bolje preverjati posamezne programe. Omenjali ste pobudo za mlade. Že štiri leta spominjam in terjam, da se kontrolirajo rezultati pobude za mlade, zato da vidimo, ali smiselno porabljajo denar. In v tem odboru to vedno znova zavračate. Mi moramo preveriti, ali se denar uporablja pravilno. Tu gre za denar evropskega davkoplačevalca. Eh, cilj je eh, torej. Eh, konvergenca, vendar ne glede na to, kar uh, delamo, bo ta cilj težko uh, doseči. Konvergenca se zmanjšuje. Nima smisla, da vedno več sredstev nekontrolirano uporabljamo in nakazujemo šipkim regijam. Mi se moramo pripraviti na fundamentalne spremembe, uh, potruditi se moramo biti uh, uspešni. Upam, da bom lahko uh, pomagala poročevalki s konstruktivnimi rešitvami. Hvala lepa. Jean Lambert, zeleni, beseda je vaša. Hvala lepa, posem kratka bom. Strinjam se z vašo usmeritvijo. Ne bi sedaj govorila o pobudi za zaposlovanje mladih. Za nas je to bilo vedno nekaj pomembnega. Imamo poročilo računskega sodišča, ki pravi, da eh, potrebujemo več sredstev eh, za doseganje ciljev. Eh, mislim, da je tu eh, že opravljen pregled in eh, denar se dobro uporablja. Mi se seveda lahko vračamo k temu vedno znova, vendar države članice očitno oklevajo in ne hodijo po tej liniji. V tem trenutku ne smemo zmanjševati sredstev za zaposlovanje in socialne zadeve. E, to je nekaj, kar nujno potrebujemo. Če želijo države članice porabljati več denarja za druge stvari, morajo nasplošno razmisliti o proračunu. E, od nas zahtevajo, da naredimo več z manj sredstev. in eh, tu seveda trčimo ob določene meje. Torej želimo, da eh, dobimo več sredstev, eh, naprimer za zaposlovanje. Predlagali bomo tudi spremembe v tem smislu. Hvala lepa. Rok za vložitev predlogov sprememb je do jutri, 12. julija ob 16. In glasovanje v odboru za zaposlovanje bo 29. augusta zjutraj. Rok za vložitev predlogov sprememb za proračun Um, torej, um, tudi odbor za proračun se ukvarja s tem in ima druge roke za vložitev predlogov sprememb. Um, 6. septembra naj bi uh, potem uh, e, odločili še drugi odbori in potem bomo videli, uh, kako ali bo treba prerasporediti obstoječi denar v proračunu, ali bomo dobili tudi še nov denar. Ni nas zelo veliko v dvorani, mislim, da je to bila sicer kratka, ampak kljub temu zelo pomembna razprava. In sedaj eh, gremo na 13. točko na dnevnem redu, vloga finančne udeležbe zaposlenih pri ustvarjanju delovnih mest in ponovnem aktiviranju brezposlenih in besedo dajem gospi Renati Weber. Hvala, gospa predsedujoča. Pri prvi izmenjavi mnen, in tega se gotovo spominjate, so vse politične skupine izrazile podobno mnenje in podprle to poročilo. 111 predlogov sprememb je bilo uloženih in od teh je, iz teh je bilo pripravljenih že 26 eh, kompromisnih predlogov. Včeraj smo imeli srečanje na ravni zaposlenih za osebja in mnogo uh, smo se dogovorili na tem sestanku in poročeva, eh, sestanek poročevalcev v Senci bomo imeli 28. augusta. Uh, Tam bomo razpravljali tudi o kompromisnih predlogih. Tako kot sem ugotovila že na začetku, naša ideja ni, da bi imeli zakonodajo na evropski ravni o tem vidiku finančne udeležbe zaposlenih, temveč gre za to, da se učimo iz dobrih praks, ki obstajajo v različnih državah gre za smirnice, za izmenjavo izkušenj in seveda nekaj zadev je, ki uh, jim je treba posvetiti pozornost in ena od najpomembnejših zadev je, da morajo, da je treba usposobiti zaposlene, da razumejo, kaj pomeni ta finančna udeležba. Eh, kaj ti seveda ne moremo tajiti, da so s tem lahko povezana tudi tveganja. In zato je popolnoma normalno, da morajo v celoti razumeti prednosti in slabe strani takšne udeležbe, finančne udeležbe. To je možno To lahko, te informacije lahko zagotovijo podjetja sama, ampak mislimo, da imajo tudi države članice dolžnost, da na ustrezen način razložijo, zakaj pri tem gre. Tako kot sem povedala že zadnjič, ne sme biti nobene diskriminacije um, pri udeležbi zaposlenih vsi zaposleni morajo imeti pravico, da sodelujejo, da imajo finančno udeležbo v podjetju in kar je še nadaljen pomemben vidik je ta, da um, je treba videti, koliko informacij um, se sme deliti, torej, um, in kdaj, kajti to je seveda lahko tudi zelo občutljiva stvar. Ne moreš, naprimer, izdati vse informacije, ni možno dati v javnost vseh informacij, ampak eh, treba je storiti to, kar je um, primirno in to se, te informacije se ne smejo zlorabiti. V glavnem smo hotela povedati to. Seveda pa se veselim tudi prispevkov kolegic in kolegov, ki sodelujo pri oblikovanju tega poročila. Besedo dobi Agnes von Gerius, ki zastopa gospoda Pavla za skupino SND. Hvala. Ja se opravičujem, že zelo pozno danes. Predsednica pa je rekla, da je zjutraj bilo tudi že isto. Nekdo je pa pozabil glasovalno kartico. Nisem sodelovala, Emilijan Pavel pa mi je rekel, da naj ga opravičim za današnjo razpravo in mi je uh, poviril nalogo, da predstavim njegov prispevek, kar zadeva njegovo stališče do tega dosjeja. Naslednje, e, finančna odeležba zaposlenih. E, te scheme imajo lahko prednost tako za podjetje, kot tudi za zaposlene, če so zaposleni e, tudi vključeni v odločanje in posvetovanje in če so te scheme povezane z ustriznim usposabljanjem in informiranjem, kar zadeva koristi, bi želeli um, opozoriti na trajnostno upravljanje, konstruktivni socialni dialog in tudi na druge vidike, kot so zadovoljstvo zaposlenih z delom, motivacija, uh, tudi nadaljni razvoj ali razvoj neke vrste um, lastništva. Um, v zvezi s kapitalom in tako naprej. Tako kot je povedala poročevalka, je res potrebno, da so zaposleni zelo dobro veščeni, kajti seveda so s tem povezana tudi tveganja. Naprimer tveganje, da zgubiš celoten vložen kapital ali tudi Eh, delovno mesto, če podjetje bankrotira, to je pravzaprav potem dvojna ekonomska izguba. Z, mi želimo povdariti, da finančna odedlišba zaposlenih eh, in koristi iz tega mora biti vedno komplementarna k prijemkom na osnovi um, pogodbe in seveda morajo biti zagotovljene tudi vse socialne pravice in da ta udeležba ne more um, zamenjati pravic iz drugih uh, naslovov. Uh, Um, in razen tega želi Emilijan Pavel poudariti, da mora biti sodelovanje v takih schemah prostovoljno za zaposlene in ne sme vplivati na njihovo mobilnost ali na njihove pravice um, do kolektivnih um, uh, akcij. In razen tega se želi nadaljnega sodelovanja z vami in tudi z drugimi poročevalci v sencih. Hvala za vaše delo doslej in veselimo se že naslednjega sestanka in dela. In sedaj dobi besedo gospa Sande. Hvala, gospa predsedujoča. Malo sem prišla pozna, zato ker um, smo um, glasovali v odboru ikon. Želim se najprej zahvaliti poročevalki za eh, ta osnutek poročila. To je dobro, solidno izhodišče za nadaljne delo in eh, gre, kaže v dobro smer. In sicer v smeri prednostnih nalog, ki si jih je zadala tudi naša skupina, kar zadeva finančno udeležbo zaposlenih. Um, 111 predlogov sprememb je bilo uh, eh, uloženih, to smo slišali. Kot poročevalka v senci za ELS uh, želim um, opozoriti na tri glavna sporočila naše politične skupine. 20 predlogov sprememb smo pripravili mi. Najprej želim povedati, da je finančna odedišba zaposlenih seveda nekaj, kar je treba spodbujati in razvijati naprej, kajti to je sredstvo za bolj pravično porazdelitev vrednosti podjetja in to mora um, biti urejeno na ravni držav članic. In mislim, da je treba um, upoštevati sedanjo ureditev in tudi specifič, specifičnosti um, tega sistema na nacionalni ravni. Kar pa lahko naredimo na evropski ravni, je izmenjava najboljših praks in da se odpravijo ovire za finančno udeležbo zaposlenih v podjetjih. Druga pridnostna naloga za nas je, ključnega pomena je, da, je, da gre finančna urediščba zaposlenih roko v roki z višjo zaviščenostjo zaposlenih. Torej morajo vedeti, zakaj gre, morajo poznati tveganja in tudi koristi različnih eh, schem udeležb, eh, za katere se lahko odločijo. Ja. In razen tega je za nas bistvenega pomena, da finančna udeležba zaposlenih ostane prostovoljna in predvsem v primeru majhnih in srednje velikih podjetij je treba eh, zagotoviti, da bo za ta, da za ta podjetja um, ne bo nastal talo preveliko breme zaradi, schi, zaradi take schime. Um, torej želim izraziti zadovoljstvo in um, želim, veselim se nad, nadaljnega sodelovanja. Tudi razprava, je, torej imeli smo tudi um, tehnični sestanek, sestanek strokovnjaki, ki je bil zelo um, primern, zelo dober in upam, da bomo tako dobro tudi nadaljevali. In sedaj dobi besedo gospod Gerike. Hvala, gospa eh, predsednica, gospa poročevalka. Finančna odeležba zaposlenih je lahko instrument, ki izboljša motivacijo zaposlenih in okrepi navezanost na podjetji. V bistvu je to stava na lastno uspešnost. To je lahko e, osnova za novo, dobro kulturo podjetja in sodelavci se lahko, lahko prispevajo svoje ideje in svojo pobudo. To lahko krepi podjetniški duh v Evropi. In um, zgledi pot do poštenega trgovca, vendar za to potrebujemo tudi jasna pravila in to eh, izražamo s tem poročilom. Ne more biti tako, da eh, podjetja, ki kotirajo na borzi, silijo zaposlene v finančno udeležbo in pravzaprav usiljujejo finančne deleže. Vendar moramo tudi poenostaviti pravila tako, bo sred, da bo srednji sloj profitiral od tega, predvsem pri družinskih podjetjih v obrti. Eh, lahko eh, finančna odeležba zaposlenih da močne impulze in take impulze si tudi želim. Če bomo um, uporabili naše poročilo za mandir birokracije, za dodano vrednost in ne za izkoriščanje delavcev. To je sistem, ki se ga lahko uporabi za srednji sloj. Skupaj se eh, si prizadevajmo za to, ustvarimo evropski odr za finančno udeležbo zaposlenih, ki koristi obema podjetjem in delo jemalcem. Hvala. Hvala lepa. In sedaj dobi besedo še gospa Lambert, prosim. Hvala. Pravzaprav nimam kaj dosti dodati temu, kar so kolegice in kolegi že povedali. Um, tudi kar zadeva delovno ozračje. Um, mislim, da je to res zelo dobro potekalo in hvala poročevalki za to. Želim se malo odzvati na to, kar je bilo že rečeno, torej take scheme naj ne bi zamenjali plač. E, to je bistveno, najbolj bistveno, tako da se tudi ne premaknejo tveganja na ljudi, ki niso v e, situaciji, da bi lahko nosili ta bremena in ta tveganja. Ampak ta udeležba zaposlenih je seveda tudi pomembno pri ohranjanju delovne sile. Eh, ker so delavci pač bolj povezani s podjetjem in to se nam zdi tudi pomembno. um, pri čemer si prizadevamo za kooperativni model, ki eh, trenutno pa ne dobiva dovolj pozornosti v teh strukturah, o katerih, jih, eh, o katerih govorimo. Gremo za, prost, za prostovoljnost, da ne pride do zamenjave plač ali do premika ekonomskega tveganja, ampak mi pravzaprav tudi ne zahtevamo preveč za to. Eh, Eh, torej nekateri so v tem videli recept za vse mogoče, mi eh, v tem tega ne vidimo. Mislimo, da je to zanimivo, da je to nekaj, kar uh, um, ne vem, ali to res deluje pri um, ponovnem aktiviranju brezposlenih ali ne, ampak na vsak način je to um, koncept, ki je tudi po našem mnenju zanimiv. Uh, Hvala, ali želi gospa Vidar se odzvati na to? Hvala, kolegice in kolegi, želim vas pomiriti vse. Vsa načela, ki ste jih omenili, so že v tem poročilu in še okrepljena v predlogih eh, sprememb. Gre za prostovoljnost, gre za Eh, komplementarnost koristi, torej komplementarno k, k plači, eh, torej ne moremo um, uh, ustvariti situacije, ki bi bila slabša za zaposlene. Seveda gre tudi za načelo nediskriminacije in za pravilno obveščanje, tako da razumejo tveganja. To je pač svet podjetja, podjetniški svet. To je povezano tudi s tveganji. Ne moreš pa. Uh, uh, uh, Ne more pa biti tako, da bi zaposleni s tem prišel v slabšo situacijo, kot je sedaj. Seveda pa so tudi različne scheme v državah članicah EU. Zdi se mi, da je to možnost, ki se je ne uporablja v zadostni meri, kajti to lahko eh, zagotovi večjo stabilnost na trgu delovnih mest, tudi v času, ko so podjetja v težavah, je to lahko eh, pot za podporo podjetja in tudi s tem se podpira ohranitev delovnih mest. Hvala vsem in veselim se 28. augusta, ko se bomo sestali na seji um, poročevalcev v Sinci. Do takrat pa vam želim um, počitnice, v katerih se boste res odpočili. Um, 24. septembra um, bomo glasovali v odboru uh, eh, Impl o tem uh, na plenarnem zasedanju pa novembra. Hvala. Imamo jutri sestanek koordinatorjev ob 9. uri, od 9. do 10.30 ure. In potem pa nadaljujemo z redno sejo odbora in se bomo ukvarjali z Evropskim socialnim skladom. Dve uri sta temu namenjeni, in upam, da bodo nekateri še ostali in sodelovali v tej razpravi, kajti to je pomembna tema. Gospa Sukova z Evropske komisije bo podala uvod in kot veste, se vedno borimo za denar in za to, kako uporabiti denar. Eh, prosim, da pridete tudi še na ta sestanek pred eh, poletnimi počitnicami. Potem hvala lepa.